E, iskreno pa upam, da bo ta resolucija spodbudila Ukrajino, da še nadalje stopa po poti ekono, e, gospodarskih in institucionalnih reform. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Plinkevič. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, parlamento